en fabrik. Ribe ne more proizvesti stroj, ne. Absolutno potrebujemo takšno politiko, ki nam bo omogočala zagotavljati ustrezno raznoževanje eh, rib. Letos jeseni se bomo torej dogovorili glede določenih eh, nadzornih ukrepov, s katerimi bomo zagotavljali spoštovanje že sprejetih dogovorov, kot rečeno. Prav tako pa bo potrebno preučiti tudi vpliv teh ukrepov na zagotavljanje ribjega staleža določenih ribjih vrst v naših morjih. Tukaj mislim, da moramo storiti korak uh, naprej in uh, storiti več, kot smo storili v preteklosti. To, kot rečeno že večkrat, z moje strani se mi ti zelo, zelo pomembno vprašanje. Naslednja stvar, kar zadeva rudnine in eh, druge resurse, ki nam jih eh, ponuja naš planet. Eh, tukaj mislim, da mora biti naše vodilo to, da uporabljamo ne da bi uničevali. Eh, kar zadeva gozdarsko politiko, se moramo predvsem sredotočiti na obnovljive vire energije. Razviti moramo takšne tehnike in takšne tehnologije, eh, ki nam bodo omogočale uporabo morda tudi zadev, ki jih dosedaj nismo uporabljali. Eh, treba videti, kaj lahko storimo naprimer s slamo, kaj lahko storimo z Eh, odpadki, ki nastanejo v gozdarstvo, eh, bioplini in tako naprej in tako dalje. Nekatere države so na tem področju nekoliko bolj napredne kot druge, to je res, vendar lepa mislim, da lahko koristno uporabimo te različne izkušnje in mislim, da bi na tem področju Evropa lahko šla že kar daleč naprej, kajti na ta način se lahko do neke mere tudi otresemo svoje odvisnosti od eh, nafte in drugih fosilnih goriv. E, ravno na ta način v naši državi, na švedskem torej, kot veste, je švedska industrializirana država, e, to je država daleč na severu, kjer je po zimi zelo mraz, pa vendar 20 odstotkov naše energije izhaja iz obnovljivih virov energije. Če želimo torej še povečati ta odstotek, bo potrebno uporabiti vse resurse, ki nam jih eh, ponuja naše ozemlje. Naslednje vprašanje je vprašanje solidarnosti. Solidarnost je ključnega pomena. Ko pride do požara, ko pride do. Eh, nastanka škode zaradi erozije, ko pride do eh, drugih naravnih katastrof, katastrof v eni od držav članic ali v več državah članicah, je potrebno vsekakor pristopiti k inštrumentom solidarnosti. In pomembno je, da sodelujemo, da strnemo vrste ko se soočamo s posledicami naravnih katastrof. Imamo že nekaj inštrumentov, ki omogočajo sprostitev določenih sredstev v takšnih primerjih in ki omogočajo porazdelitev teh sredstev med eh, tiste, ki so pomoči najbolj potrebni. Če vam dam konkreten primer, od 1. julija dalje, na primer, se že izvajata dva načrta boja proti gozdnim požarom in eh, ta dva načrta se financirata iz eh, evropskih sredstev, iz sredstev skupnosti, torej omogočata pa hitro ukrepanje v primeru gozdnih požarov v Evropski uniji. Naj dodam še naslednje. Prav tako izvajamo določen nadzor nad eh, zdravstvenim vidikom evropske kmetijske politike. Prvo kontrolo te vrste smo že upravili letos in na podlagi teh kontrol smo odločili, da bomo spremenili način uporabe ločnih sredstev, da se na ta način lahko soočamo z novimi izzivi. Konkretno povedano to pomeni kaj? To pomeni, da imamo zdaj na voljo nekoliko več sredstev za eh, soočanje se z izzivi podnebnih sprememb, pomankanja vode, eh, in tako naprej, kajti do sedaj eh, teh možnosti nismo imeli. Kar zadeva strategijo za Baljsko regijo. Ja, res je, to je velika pomembna prioriteta za Švedsko in gre za vprašanje, ki zadeva celo Evropo. Vprašanje, ki zadeva tudi države, ki mejijo na Baltik. kar zadeva emisije, imamo več eh, različnih virov. Tukaj je transport, tukaj je vse tisto, kar je bilo odvrženo na Balsko morje in tudi omenjeno kmetijstvo. Eh, do sedaj smo sprejeli kar nekaj ukrepov v tem kontekstu in v okviru akcijskega načrta za Balsko regijo je Evropska unija prav tako že sprejela direktivo o nitratih ki je vse do neke mere uspela zmanjšati prispevek kmetijstva v narekovajih k onesnaženju. Eh, poskušali pa bomo vzpostaviti tudi določena območja, kjer bo uporaba nitratov popolnoma prepovedana, da bi na ta način omejili posledice uporabe teh sredstev v kmetijstvu in pa tudi eh, drugih onesnaževal v transportu, v lukah in tako naprej. Hvala lepa. Še kdo? Gospa Gutierrez. Hvala lepa, gospod minister. Eh, bom kar se da kratka. Kot prvo, Ne povem, da imam eh, dve vprašanje, ki bi jih strnila v eno samo. Eh, o kmetijstvu in vodi bomo govorili v prihodnje. Prav tako ste govorili o pesticidih in insekticidih. Skupni imenovalec vseh, ki se ukvarjajo z vodo, z vodnim ciklom, s podnebnimi spremembami, Eh, in tistih, ki se, ki se ukvarjajo s pesticidi in insekticidi, je, da pravijo, da ne moremo uporabljati iste kriterije za atlantske in eh, sredozemske države, kajti tam eh, so vodni cikli popolnoma drugačni, podnebne spremembe in z njimi povezana vprašanja so popolnoma različna. In zato je kar nekaj zaskrbljenosti med različnimi državami in strokovnjaki. Kajti, če se pogledamo dokument, dokumente o pesticidih, je edini kriterij, ki se uporablja, kriterij, ki velja za nordijske države. In to povzroča kar veliko težavo. Kar nekaj proizvajalcev insekticidov eh, mora delovati na črnem trgu. In pogosto se uporabljajo insekticidi, pesticidi, ki se proizvajajo na kitajskem. In ne veselilo bi me, če bi švedsko predsedstvo sprejelo vsaj en zaključek, namreč, da ima Evropa vsaj dve regiji. Mediteransko regijo in Atlantsko regijo. In tukaj so potrebni drugačni ukrepi in zanima me, kdaj boste to končno tudi uradno priznali, kdaj boste prišli do tega zaključka, ki so ga strokovnjaki že zdavnaj dognali. Zanima pa me tudi, kdaj bomo začeli uporabljati načelo recipročnosti, kajti kar nekaj podjetij se seli v Severno Afriko, zato ker so tam okoljski standardi nižji in tam lahko uporabljajo pesticide, ki so v Evropi prepovedani naprimer že 50 let. Zanima me torej, kdaj bomo pobliže pogledali tudi uvoz hrane. Hvala lepa. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa, gospa Sabo. Preokupari PKS ja firmat. Vi ste počrtali, da se trudite, da bi zagotovili oskrbo zdrave hrane. E, kaj pa je z biokmetijstvom, z ekološkim kmetijstvom? Hotela bi ga vpra vas vprašati, koliko sredstev boste dali na voljo za biokmetijstvo. In Karl Šlüter še na koncu. Če pa še kdo hoče, dve, tri vprašanje bi lahko še sprejeli. Ja, ja, ja. Imate prav, imate prav. Vredo je. Karl Šljuter. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hotel bi spregovoriti o nano označevanju. E, kar zadeva moje poročilo, se je Evropska unija zendinila. E, jaz mislim, da tudi v svetu so o tem govorili. A je zdaj svet proti temu označevanju nanodelcev ali oziroma kaj misli svet o tem. In še eno vprašanje, eh, označevanje GSO-jev, eh, kar zadeva krmo. Eh, parlament je tik pred volitvami eh, glasoval o tem, eh, da naj bi označili tudi živali, ki jih hranijo z eh, takšno krmo. Jaz ne vem, eh, kdaj bo komisija gotova z eh, tem eh, predlogom. Eh, tu gre za vprašanje, ki zanima zelo dosti evropejcev eh, in tudi kar zadeva transport eh, živine. Ste tu že kaj o tem govorili oziroma kaj boste naredili? François Grostet. Merci beaucoup. Hvala lepa. Gospod minister, spostavljam vprašanje Alpskega masiva v Franciji. Tam namreč je kar nekaj načinov reje ovac, ki so popolnoma skladni z standard, okoljskimi standardi, ampak eh, vedno bolj se soočajo s težavo prisotnosti volkov. In vprašanje torej je, kako eh, združiti eno in drugo. Eh, ne bomo se zdaj eh, sploh vrteli okrog vprašanja zaščite posameznih živalskih vrst, ampak ali bi morda lahko sprejeli določene ukrepe, spremljevalne ukrepe za ovčje rejce, kaj ti tudi pomen visokogorske paše je velikega pomena za zagotavljanje biotske raznovrstnosti. In treba je torej najti neko ravnovesje med ekstenzivnim eh, načinom živinoreje, ki je zelo pomemben za eh, varstvo okolja in eh, varstvom oziroma zaščito določenih eh, ogroženih vrst. Prav tako je tukaj drugo vprašanje, prišlo je do hudega padca cene eh, mleka. V Franciji so številni pridelovalci v zelo, zelo težkih razmerah in ne le, da ne morejo pokrivati stroškov investicij, ki so jih. Um, Storili ravno zato, da bi bili bolj okolju prijazni v svojo proizvodnjo. In eh, dejstvo je, da potrebujemo evropsko proizvodnjo hrane, to je pomembno z vidika uh, varnosti prehrane, z vidika zaščite potrošnikov, uh, strateških vidikov in tudi zato, da se uspešno borimo proti izpustom oglika, kajti uvoz hrane iz drugih celin k nam mislim, da ni nujno najboljša rešitev. In zato me zanima, ali švedsko predsedstvo namerava predlagati konkretne ukrepe, da bi rešili ta nujen problem in da bi obenem tudi pripravili reformo skupne kmetijske politike v tej smeri. Hvala. Euh, Hvala lepa, Korin Lepaš. Hvala, predsednik, dve zadeve, ki se navezujete na to, kar je bilo ravno kar izrečeno strani kolega Šliterja. Nanotehnologija. Zdi se mi, da nikakor ni normalno, da imamo danes določeno število živilskih proizvodov, ki vključujejo nanotehnologijo. In ne le, da to ni označeno, ampak eh, sploh eh, ne vemo, da se ta tehnologija uporablja. Kar nekaj nanodelcev je v živilih. Eh, direktiva REACH tega ne obravnava in zanima me, ali boste morda začeli z nekim razmislekom o samem statusu nanoproizvodov. Prehrana in eh, kozmetika sta dve zadeve, ki sta v zelo neposrednem stiku z našimi potrošniki. Če pa se navežem, navežem na to, kar je ravno kar dejala gospa Grostet, ali nameravate tekom vašega predsedstva začeti z neke vrste temeljnim razmislikom o tem, kakšne vrste živinorejcev si želimo v Evropi. Kajti jasno je, da če želimo okolju prijazne rešitve, se bo potrebno oddaliti od uporabe pesticidov, od intenzivnega kmetovanja, čeprav je to potrebno za zagotavljanje zadostih količin hrane. Tako da tukaj bo potrebno najti neko ustrezno ravnovesje eh, in eh, zanima me, ali predsedstvo namerava sprožiti nek razmislek tudi v to smer, ki nam bo omogočil morda potem korak naprej v okviru SKP. Sonik Bogustov. In zdaj kolega Sonik Bogoslav. Johnson. Hvala lepa, gospod predsednik. Vprašanje ministru. Ali ste pri svojem delu oziroma ali boste pri svojem delu tekom predsedovanja upoštevali tudi povezavo med kmetijstvom in eh, območji v okviru Nature 2000. V naši državi je kar nekaj takšnih območij in zanima me, kako bi lahko pomagali kmetom in kmetijstvu v teh območjih ki seveda nosijo določene više stroške pri kmetijski proizvodnji, zaradi tega, ker so v okviru Nature 2000. Hvala lepa in še zadnji govornik. Merci, monsieur président, et merci... Gospa Rivazil, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod minister. Mislim, da imamo kar podobne poglede. Gospa Fischer bolje ravno kar dejali v, kme, v odboru za kmetijstvo, da se več kot 80 odstotkov soje v Evropski uniji, ki se uvaža, da je več kot 80 odstotkov te soje genetsko spremenjene. E, ta soja se uporablja za krmo živali in zdi se mi, da je označevanje ključnega pomena za e, potrošnike, ki potem e, jedo hrano proizvedeno za uporabo genetsko spremenjenih organizmov. In zdi se mi, da mora, naprimer, meso, ki se prideluje iz živali, ki so se krmile z genetsko spremenjeno eh, sojo, ustrezno označiti. Več kot 80% torej te soje je genetsko spremenjeno. Drugo vprašanje je, kakšno kmetijstvo sploh hočemo, kajti v, trenutku, v tem trenutku imamo v vseh državah programe, ki eh, spodbujajo eh, biološko predeljeno hrano. Ampak ta biološko predeljena eh, hrana je pogosto. Eh, hrana, ki prihaja iz Argentine, iz Čileja, iz neke in ki mora prepotovati ne vem koliko kilometrov, da sploh pride do naših otrok, ki potem lahko jedo to zdravo hrano. In zato je ključnega pomena, da na ravni kmetijstva med eh, švedskim predsedstvom spodbujamo tudi lokalno potrošnjo. Vse ostalo seveda manjše uporabe pesticidov, manj odvisnosti od eh, nafte in tako naprej. Ampak ob ene mislim, da bi potrebovali tudi neko oglikovo dajatev na uvožene izdelke, kajti kar nekaj goriva se porabi za to, da zadeva pride na naše trge. Kajti ogromno kilometrov mora ta biohrana prepotovati, preden pride na krožnike naših otrok. Hvala lepa. Torej, še en nabor vprašanj in eh, vaš eh, zadnji svežen odgovor. Izvolite. Vad beträffar eh, vattenpolitiken och vattendirektivet och vad beträffar... Eh, hvala lepa, torej kar zadeva politiko vode, pesticidi, insekticidi in tako dalje. Mi lahko rečemo, da eh, je Evropa regionalizirana in zaradi tega moramo izhajati iz tega, da so pogoji v različnih regijah različni in da je potrebno tudi različno eh, postopati, kar zadeva pesticide in insekticide. Vprašanje označevanja. O tem je bil že govor prejš, pri prejšnjih odgovorih, to sem pozabil, mi je zelo žal. Hotev bi k temu še nekaj povedati. Kar zadeva informacije o hrani za potrošnike, do zdaj v svetu še ni nobenega stališča. O tem predlogu se še naprej razpravlja. Torej, ni še zrela. Meni se zdi, da je stvar takšna. Potrošnik bi moral imeti jasno oznako z vsemi informacijami, ki so pomembne. Informacije, ki jih on kot potrošnik potrebuje. In te informacije morajo biti natančne, torej ne smejo zavajati. To je najbolj pomembno. To. Tu imam eh, željo namreč, da ne bi smelo biti pred, preveč administracije za proizvajalce. E, tu bi morali za 25 odstotkov najmanj zmanjšati bremena e, birokracije za e, proizvajalce in zato bi morali imeti nove predpise. E, Eh, kar zadeva oznako eh, iz dežele izvora. Eh, tu že obstajajo določeni predpisi, tako naprimer obstaja določilo v zvezi z govedino in tudi pri svežem sadju in zelenjavi imamo takšne predpise. Predvsem je pomembno, da potrošnika ne zavajamo. To še enkrat povdarjam. In eh, mi eh, bi morali vsak zase, vsak doma, izhajati iz tega, da. Eh, gre za proizvode, ki so kombinirani, torej imajo različen izvor. In eh, to seveda stvar eh, še bolj komplicira. Vendar lahko eh, ob koncu še enkrat rečem, da v svetu obstajajo zelo različna stališča, kar zadeva to vprašanje in ne bo enostavno najti skupnega imenovalca, doseči večino pri sprejetju odločitev. To ne bo enostavno. Kar zadeva biokmetijstvo, ekološko trajnostno kmetijstvo. E, v zvezi s tem je bilo postavljenih več vprašanj. Kot že rečeno, so e, po tem analizi eh, zdrave hrane eh, ne, subvencije nekako mm, spremenili. Torej. E, in to omogoča zdaj državam članicam, da uporabijo več sredstev iz tega drugega stebra, eh, da realizirajo zadeve, ki sodijo v to, ta drugi steber in katerih cilj je ekološka proizvodnja hrane. E, prav tako kot možna uporaba poraba tega eh, denarja za eh, splošen razvoj podeželja. Eh, bilo je postavljeno tudi vprašanje v zvezi z nanodelci in označevanjem na tem področju. Uvodoma bi hotel povedati, da je včasih težko oceniti ali je nova hrana eh, še hrana ali pa gre eh, tu že za zdravilo. Eh, v skladu z predpisi za zdravila lahko država članica, se pravi ena država članica, odloča o tem, ali je hrana zdravilo ali ne. Če je to zdravilo v eni državi članici, potem v tej državi članici eh, veljajo nacionalni predpisi. Torej lahko ta država sprejme eh, pravne predpise. Seveda je zdaj zelo težko opredeliti, kaj je sintetičen nanomaterial in kaj ne. Ob koncu te razprave oziroma eh, tega kroga bi hotel povedati, da sem vesel, da je parlament prišel pravzaprav do nekega dogovora, kaj je nanomaterial. Na ta način imamo zdaj osnovo, na kateri lahko delamo naprej, e, tako da bi prišli do enotne direktive za to področje. E, torej GSO krma, e, to je na stvar, za katero ni pristojen svet, tu je pristojnost pri komisiji. E, transport živali, to je vprašanje, ki bi ga zelo rad obravnaval pod švedskim predsedovanjem. Mi upamo, da bo komisija na tem področju uh, dala en predlog in čim bo ta predlog na mizi, bom uh, zelo pohitev in se zelo angažiral, tako da bi čim prej se lahko o tem razpravljalo. Uh, torej, uh, Transport živali zagotovo sodi v področje reja zdravih živali, kar je prioriteta švedskega predsedovanja vprašanje mleka. Eh, Evropski svet je tretji teden v juniju. Mm, komisijo zaprosil, ali ne bi bilo možno analizirati položaja na trgu mleka v Evropi. Eh, poročilo komisije je Svet torej naročil in 22. julija je komisija to poročilo predložila. Jaz vem, da je trg mleka pod velikim pritiskom v Evropi in zaradi tega sem že premaknil sestanek in sicer na 7. september, naslednji ponedeljek. E, to je e, termin, ki je bil realen in takrat bomo to poročilo, ki ga je predložila komisija, preverili in eh, ko bomo imeli to analizo, potem bomo seveda opredelili tudi pristope, ki bi lahko pripeljali do normalizacije stanja. Kako bo pa to potekalo naprej, eh, tega danes ne morem še reči. Potem vprašanje stroškov tu gre za izdatke držav članic in jaz vem, da tu eh, se lahko eh, nanašamo na drugi steber. Eh, hvala, gospod predsedujoči, vi ste mi omogočili, da sem bil danes vaš gast, jaz, gost. Jaz upam, da bomo to sodelovanje nadaljevali in Eh, predpričan sem, da bo to sodelovanje pod švedskim predsedovanjem zelo dobro. Hvala lepa, predsednik sveta, celo vrsto vprašanj iz različnih področji eh, smo vam postavili. Videli ste, da se parlament zauzema za zdravo hrano. Eh, to je bil tudi glavni kompleks vprašanj. E, mi se zavzemamo za to, da hrana ni e, ponarejena, da ni zastrupljena in tako dalje. Torej, vi e, zahvaljujemo se za vaša vprašanja, mi se zavedamo, kako pomemben je prispevek kmetijstva in gozdarstva tudi k vrstu podnebja. Tudi iz tega področja ste dobili dosti vprašanj. Hvala, da ste prišli. Želim vam dosti uspeha in upam, da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali. Mi bi imeli zdaj odmor dve, tri minute, preden pride gospa Žužana Jakab. Ob pol petih bomo nadaljevali z naslednjo točko dnevnega reda. Liebe Kolleginnen und Kollegen, drage kolegice in kolegi, nadaljujemo z delom in zelo vesel sem, da lahko pozdravim gospo Žužano Jakob, direktorico Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Gospa Jako, prisrčno dobrodošla v odboru za okolje in zdravje. Mi imamo nekaj tem, eh, o kateri bi hoteli se z vami pogovarjati in zelo nas zanima, kaj nam boste povedali o svojem delu, o organizaciji agencije in seveda tudi o aktualni influenci, torej gripi. Eh, Eh, ki, eh, s katero se vsi ukvarjamo, eh, ki nas vse zanima. Torej, imate besedo. Dajte nam potrebne informacije. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, za me je dejansko velika čast, da sem lahko tukaj prisotna in vam predstavim delo agencije. Zelo sem vesela, da vas zanima delo te agencije. Zame je zelo pomembno to sodelovanje z vašim odborom. In eh, v preteklem mandatu smo s tem parlamentom imeli izredno pomembno sodelovanje, še posebej, ker je šlo za novo začetno fazo in glede na to, da smo leta 2008 pripravili tudi zunanjo ovrednotenje dela našega centra, kar je bilo zelo pomembno za naš center in za druge partnerje. Gre za zelo tesno sodelovanje vašega odbora tudi v novem mandatu parlamenta in prosim, eh, da se zavedate, da smo vedno na razpolago vašemu odboru ter eh, da bomo vedno pripravljeni sodelovati z delegacijami vašega parlamenta, kakor tudi s posameznimi poslanci. Prav tako vam bom pošiljala posodobljena eh, poročila, ki nakratko predstavljajo delo eh, Centra za mm, preprečevanje obledovanja bolezni in eh, prav tako vas bomo tudi vnaprej obveščali, v zvezi z vsemi pomembnimi ukrepi, ki jih bomo sprejemali. Seveda ne bi vas želela preveč obremenjevati in um, izhajajoč iz tistega, kar smo že v preteklosti povedali, tudi v zvezi z um, fokalnimi točkami bom v drugem delu moje predstavitve se osredotočila na najbolj žgočih problemih v sedanjem času. Na začetku vam bom nakratko predstavila program naše agencije in tako kot smo se že eh, zmenili, gospod predsedujoči, bom tudi predstavila to delo. Ime mi je Suzana Jak Jakob, sem mačarka in sem direktor Evropskega centra za preprečevanje in vladovanje bolezni ECDC. Od samega začetka delovanja centra 2005, predtem sem delala eh, v Ministrstvu za zdravje na Mačarskem, predtem pa v Evropskem regionalnem uradu eh, Svetovne zdravstvene organizacije Najsled in eh, bila sem tudi veliko krat na najbolj pomembnih mestih, vodilnih mestih. Center se nahaja v Štokholmu in se ukvarja z krepitvijo evropske obrambe proti nalezljivim boleznim. Sam center ima vlogo obvladovanja, istočasno tudi podaja na svete partnerjem in državam članicam. Zelo tesno sodelujemo s komisijo, z Evropskim parlamentom in seveda tudi s Svetovno zdravstveno organizacijo. V zadnjih štirih letih in pol se je center razvil od enega samega zaposlenega do 250 zaposlenih in na začetku od začetnega 5 milijonskega eh, proračuna do sedanjih 50 milijonov evrov. Naj povem, da je vaš odbor vidno podpiral naše delo in upam, da boste tudi v naslednjih letih podprli naš proračun in za vašo informacijo, predsedujoči in parlamentarci, za naslednje finančne perspektive 2007-2013. Leto 2010 bo končno leto rasti proračune, tako bomo konec leta 2010 imeli proračun 60 milijonov evrov in 350 zaposlenih, ki vključuje vse kategorije zaposlenih. V zadnjih štirih letih in pol so postali popolnoma operativni na vseh področjih in eh, vse storitve in eh, dejavnosti, eh, ki so bile predvidene, smo tudi vzpostavili. Pripravili smo prvo ovrednotenje in povdarili, da smo prisotni na mednarodni sceni in da smo tudi pripravili spevali zelo pomembno pri preprečevanju navezljivih bolezni. Kakšna je vloga našega centra? Zelo preprosto, ta vloga je v tem, da zagotavljamo dokaze in pa tudi nasvete vsem tistim, ki sprejemajo odločitev in da tudi jim zagotavljamo eh, podporo in pa usposabljanje eh, tako v okviru institucij Evropske unije kot na ravni držav članic pri preprečevanju nalezljivih bolezni. In ko govorimo o zagotavljanju dokazov, imam v mislih poročila o nadzoru, ki analizirajo vse tendence in trende, kar zadeva različne nalezljive bolezni in ugotavljajo vzroke teh trendov. Mi zagotavljamo tudi znanstvena navodila po vladovanju. Eh, In eh, preventivi ugotavljamo, eh, katere so tiste dobre eh, prakse in tudi mm, opozarjamo v primeru izbruhov bolezni. Zagotavljamo vso praktično podporo in tudi mm, državam članicam, zagotavljamo podporo in njihovim ekspertom vso podporo v primeru izbruha določene bolezni. Vse to lahko eh, preberete na spletni strani ECDC in o tem ne bom več govorila. Še ena pomembna dejavnost je vodenje našega urgentnega operativnega centra, ki ga financira Evropski parlament in zelo smo ponosni na ta urgentni centr, eh, ki zbira informacije iz različnih virov eh, iz celega sveta, sedem dni tedensko, 365 dni letno. In eh, v primeru izbruha bolezni zagotavljamo, da ima ta urgentni operativni center za dostno število zaposlenih, zato da lahko se odzovejo na te nujne primire pri analizi informacij in delitvi le te informacije z našimi partnerji. Želela bi povdariti, da gripa ni edina bolezen, s katero se naš center ukvarja. In ta pandemija ni edina nevarnost, s katero se danes sooča Evropa in Evropska unija. Kot sem še povedala, zbiramo informacije v zvezi s 50 različnimi boleznimi. Imamo tudi znanstveni program, ki vključuje preprečive bolezni, tuberkulozo, HIV, eh, AIDS. In tudi ugotavljamo, eh, kakšna je odpornost odpornost za mikrobikrobe, kar je zelo pomembno v Evropski uniji. Če si ogledamo ključne prioritete v našem delovnem programu, leti vključujejo izboljševanje kakovosti in primerljivosti podatkov na ravni Evropske unije, kar zadeva nalezljive bolezni in eh, največji prioritete tukaj bo odpornost na celo vrsto mikrobov, eh, zoper katere uporabljamo antibiotike, eh, prav tako analiza možnega vpliva na eh, podnebne spremembe. Pri širitvi teh nalezljivih bolezni, zagotavljanje kakovostnih znanstvenih nasvetov in vodenja in pa tudi podpora eh, odziva celotne Evropske unije na pandemijo gripo. Pripravljena sem eh, predsedujoči, izhajajoč iz našega mandata na, za vse odzive in zato bom pustila eh, to splošno informacijo na tej ravni in eh, se bom sedaj osredotočila na tej grožnji nove pandemije gripe. Vemo, da v vseh državah članicah imamo že prisotnost tega virusa. Gre za neverjetno, eh, neverjeten pojav in sicer, da v tem poletnem času je šlo za določen zastoj in kaj sedaj lahko pričakujemo jeseni. Če si pogledamo eh, številke in eh, dobivali boste izvode poročil. Sedaj imamo 46 tisoč potrebnih primirov in 104 smrtnih primirov. Vendar sedaj več ne ugotavljamo sumljive primire in ne govorimo več o številu posameznih primirov in zato je težko podati točne številke. Naj večje eh, izbruhi v določenih državah so pripeljali do tega, da eh, te države so nehale eh, govoriti o posameznih primirah, vključno z Združenimi državami. Zato tudi ECDC več se ne bo ukvarjal z natančnim številom primirov in se bomo ukvarjali z drugačnimi obliki nadzora. In o tem se bomo tudi z vami pogovorili. Torej, v zvezi z vsem tem, cele vrste evropskih držav eh, sedaj se ukvarja ne več z omejevanjem, ter več z blažitvijo vpliva te pandemije. Že sem vam podala eh, natančne številke. V zvezi s tem bi želela povdariti, da doslej smo imeli 104 smrtnih primerov v Evropski uniji. Eh, to govori tudi o mm, nekakšnem sorazmerju, eh, vendar zato, da bi dobili točno sliko, moramo še ovrednotiti to smrtnost. Strinjam se z, z, z dr. Eh, Margaret Chain, da gre za mm, nekakšno umirjeno eh, pandemijo in da ne gre za najviše obliko pandemije. In kako bo pandemija vplivala na Evropo, jeseni. Najbolj verjetni scenarij bo takšen kot eh, v južni hemisferi, hemisferi v Avstraliji, v Čileju. Eh, tam gre seč, eh, sedaj za zimo, lahko pričakujemo podobno situacijo tudi v Evropi. Poletno situacijo smo dobro preučili jeseni bo ta virus postal eden od dominantnih in eh, pojavil se bo prej kot ponavadi, čeprav bo šlo za različne čase v različnih državah in ne glede na to, da bo šlo tudi za različne najbolj pomembne, najbolj pomembna obdobja, ko bomo doživeli vrh te bolezni. Tako ali drugače, jeseni lahko pričakujemo do 30 odstotkov našega prebivalstva, ki bo inficirano. Vendar gre za določene napovedi in scenarije iz naših modelov, ki smo jih pripravili. Gre za scenarij, ki smo ga pripravili če ta virus in če genetska sestava tega virusa ostane takšna, eh, kot je bila sedaj, če ne bo ta virus postal bolj virulenten in se bo še bolj širil. To je dobre novice. Prva dobra novica je v tem, da gre za bolezen, ki je blaga bolezen, ki ni nič slabša od navadne gripe, razen če ljudje začnejo eh, se preveč razburjati in skrbeti. Najbrž ne bo pričakovati veliko izostankov iz dela in tudi ne, ni za pričakovati veliko eh, prekinitev dela in eh, zato eh, se bodo lahko podjetja prebila skozi to brez eh, prevelikih prekinitev dela. Vendar bo veliko presije na primarne medicinske službe, kajti število pacijentov, ki bodo želeli obiskati svojega zdravnika, se bo zelo povečalo in Ne glede na vse to, imeli bomo tudi celo vrsto eh, takih pacijentov, za katere bomo morali imeti tudi bolnišnično nego. Imeli bomo tudi veliko eh, navala na eh, še posebej intenzivne nego in še posebej na ventilacijske sisteme te intenzivne nege v bolnišnicah. Tako kot je bil primer s predhodnimi pandemijami, bodo tisti ljudje, eh, ki bodo oboleli, ne bodo tisti, ki navadno obolijo pri sezonskih eh, gripah in zato gre tukaj za zelo pomembne razlike med to pandemijo in eh, sezonskimi gripami. Najbolj tvegane skupine so mlajši otroci, noseče ženske in vsi tisti, ki imajo določene kronične bolezni. Pri sezonski gripi gre za starejše ljudi in tisti, ki so starejši od 65 let, ki so najbolj izpostavljeni in ne za mlajše ljudi. In kakšne imamo možnosti za sprejmanje ukrepov? In tukaj gre za tretji del tistih dro, do, dobrih novic. Pripravljali smo se za to pandemijo z nacionalnimi oblastmi in tudi z vašim odborom in s komisijo že precej časa in zato lahko vam zagotovim, da smo zelo dobro pripravljeni in pravzaprav je Evropska unija najboljše pripravljena regija na svetu, če gledamo na to situacijo na splošno nekoč smo veliko investirali v to pripravljenost na pandemije, sedaj pa vidimo, da se nam to obrestuje. Vsaka država ima tudi nacionalne kontingenčne načrte in tudi opravili smo vse simulacijske vaje. Imamo v vsaki izmed držav članic nacionalne uh, pripravljalne programe. S tem smo se ukvarjali že od leta 2005 in to je tudi pomagalo pri vse splošni pripravljenosti Evropske unije. V okviru Evropske unije imamo dobro eh, delujoči sistem eh, širjenja informacij in sedaj kaj naj naredimo. Moramo si ogledati vse te načrte v zvezi z eh, virusom in nujnimi prilagoditvami. Ne bom eh, predstavila vse, vseh ukrepov sedanje faze blažitve pandemije. Informirali vas bomo o vseh glavnih točkah dela centra. Tisto, kar je res pomembno je, da naj bi javni zdravstveni centri bili eh, trajnostni in eh, sorazmerni. Eh, ko gre za mm, sprejmanje odločitev, države članice morajo zagotoviti, da imajo njihovi zdravstveni sistemi zadostno zmogljivost za to, da se ukvarjajo z bolniki še posebej hudimi bolniki in da imajo dovolj eh, ventilatorjev, da imajo vsaj dva, če imajo enega, če imajo 20, pa da jih imajo 40, da jih podvojijo. Kot drugo, eh, treba je povdariti pomen eh, vseh bistvenih higijenskih ukrepov in če so ljudje že okuženi, morajo ostati doma, zato da ne širijo tega virusa. Že smo o tem veliko govorili naši javnosti in kot tretje seveda v določeni fazi v jeseni bo cepivo na voljo, to bo zelo pomemben ukrep javnega zdravstva na področju preprečevanja. Vsekakor eh, bo kar nekaj eh, izzivo v zvezi s temi cepivi in eh, ogledujemo se vse tiste, ki sodijo naš mandat. Ta, to cepivo je varno, vendar ko se uporablja v določenih skupinah, lahko pričakujemo, da bo prišlo do stranskih učinkov. In eh, sedaj delamo z Svetovno zdravstveno organizacijo, zato da bomo sledili vsem tem stranskim učinkom, zato da nas ne bi to presenetilo. In ne nazadnje, predsedujoči, še nekaj o negotovostih in kakšen naj bi bil najbolj črni scenarij. Tri negotovosti bi želela povdariti v zvezi s tem, morda jih bo celo več. Prvo, ali se bo pojavila rezistenca na ta virus, odpornost na ta virus in zato bodo države imele raznolike zaloge eh, tega cepiva. In kakšna bo eh, ta mešanica teh virusov H1N1 v južni hemisferi, že eh, je v šla skozi zimsko sezono in tretja negativna plat je v tem, da ne vemo, ali bo ta virus eh, še ostal tako stabilen, kot je sedaj. Če si pogledamo zgodovino predhodnih pandemij, vemo, da pandemije vedno prihajajo v nekaj velovih in da drugi val in tretji val sta vedno dosti bolj pantogena in bolj virulentna kot prvi val. Zato prvi val se pripravljamo, eh, letos jeseni tisto, eh, kar pa je spodbudno, je, da je eh, ta virus videti mm, stabilen in zaradi tega doslej še nismo videli nikakršnih sprememb, kar zadeva genetski sestav ali pa povezave z drugimi virusi, kar je pozitivno, torej kar moramo sedaj narediti, predsedujoči in eh, odbori, moramo vse te informacije in vse eh, tisto, če se smo naučili, uporabiti v naslednjih nekaj mesecih in potrebujemo solidarnost med bogatimi in tudi med bogatimi in bolj revnimi državami. Prav tako potrebujemo solidarnost znotraj Evropske unije. Eh, če že ne omenjamo širšega konteksta. Hvala lepa, predsedujoči. Zelo bom vesela odgovarjati tudi na vaše vprašanje. Ja, Prisrčna hvala, gospa Jakob, za te zelo zanimive informacije. Jaz sem prepričan, da bo dosti vprašan, zato ker je to zagotovo zelo zanimiva zadeva in mogoče bi bilo dobro, če bi pozdravil uradno Hermana Jurija predstavnico našega parlamenta. E, torej, spet je prišla v hišo, ki jo zelo dobro pozna. E, podpredsednica management boarda, torej prisrčno dobrodošla, če hočete. E, In če ne bo preveč vprašanj, bomo seveda pozneje dali možnost, da zavzamete stališče. Gospa Jakob je torej nam dala informacije eh, tudi v zvezi z novo gripo. Tu smo dobili torej svežen informacij in tu bo zagotovo tudi dosti vprašanj. Eh, Peter Lize se je prvi javil. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa Jakob, za te zelo zanimive informacije. Preden bomo razpravljali naprej, bi hotel izraziti velik kompliment Johnu Bovisu, eh, ki ga ni tu, to je bil naš eh, kolega, koordinator v okviru ljudske stranke, ki je poskrbel za to, eh, da smo tu naredili velik korak naprej in ravno v teh dneh smo ugotovili, kako pomembno je bilo njegovo delo. Torej, zadeva, ki jo moramo zdaj narediti, je, da ljudi obvestimo, da, ker opažamo, da so preveč zaskrbljeni, eh, reagirajo mogoče tako, eh, kot eh, ni potrebno. In vendar pa ne smemo nevarnosti tudi podcenjevati. In tu je eno ravnovesje, ki ga moramo najti in uh, vsak dan moramo to uh, ažurirati, pogledati, kaj se dogaja. Uh, E, obstajajo države z zelo visoko e, razvitimi zdravstvenimi sistemi, obstajajo pa tudi države, kjer to ni tako in tu imamo dramatične e, primere. Naprimer, če pogledamo položaj v Braziliji, stotine mrtvih. In eh, razlog v glavnem v tem, da ljudje v prvih 48 ur sploh niti ne vidijo zdravnika. Bilo bi pa zelo potrebno ravno v tem času jih zdraviti. Eh, Jaz sem, eh, se strinjam z oceno podpredsednika CPMA, eh, gospoda Gomerja, ki je rekel, da je treba pri načrtovanju uh, vzeti za osnovo realno oceno. V Nemčiji obstaja spor in sicer um, nekateri so mnenja, da uh, se uh, 52 eh, odstotkov mora najmanj cepiti proti tej eh, gripi. Jaz eh, sem mnenja kot gospod Gomeri, da verjetno več kot 50 odstotkov noben, na noben način se ne bo ceplo, tako da tu ni nobenih tveganj. Moramo torej oceniti realno stanje, gospa Jakob, še enkrat. Eh, moram reči, da bi bilo dobro, če bi opozorili na specifičen položaj pri otrocih. Eh, gospa Grostet eh, je bila tu zelo zaslužna, da se pri zdravilih tu marsikaj popravi, ampak pri zdravstvu zaenkrat je še vedno tako, da so priporočila za odrasle enostavno prenešena na otroke, da se ne upošteva, da gre tu za razliko. Torej, ti zdravila bi morali eh, biti na voljo te kočine, torej eh, otroci, starši zagotovo ne bodo navdušeni, če jim bomo rekli, da morajo to emulzijo zdraviti sami iz tablet, eh, iz kapsul. Torej vprašanje, kdaj je Eh, nekdo sumljiv, torej da ima to bolezen, bodi si odrasli ali otrok. Torej, če ima več kot 38 stopin eh, vročine, če eh, kašlja, torej. Eh, To je mogoče eh, res pri eh, odraslih, zato ker eh, dosti krat nimajo tako visoke eh, vročine. Pri otrocih se to pogajalo bolj pogosto in seveda bi bilo zelo težko, da vse izoliramo. Mi moramo tudi, kar zadeva cepljenje, eh, eh, pogledati, kaj eh, je možno narediti. Me zvezdna ministrica za zdravje v Nemčiji je rekla, da naj bi otrok, otrok zdaj ne cepli oziroma šele eh, eh, spomladi. Vi ste rekli, da eh, če bomo imeli problem, bo to jeseni pa po zimi in zdaj cepiti spomladi. Torej jaz mislim, da bi bilo treba tiste, kjer obstaja tveganje, cepiti čim prej. In eh, zadnje vprašanje, vi ste rekli, da kar zadeva spremembo podnebja, eh, boste tudi vi nekaj naredili, eh, a ste že tako daleč, da nam lahko že kaj o tem poveste ali pa je to šele v začetnem stadiju. Eh, to je zadeva, s katero se bomo v našem odboru v naslednjem času zelo intenzivno ukvarjali, zato bi vam bil hvaležen za odgovor. Gospa Berend, hvala. Najprej bi hod hotela eh, pozdraviti svojega prejšnjega sodelavca v Helsinkih. Halo. Eh, gospa Jakob, najlepša hvala za vse, kar ste nam danes tu povedali. Imam pa nekaj vprašanj. Moram reči, da pri nekaterih zadevah sem bila zelo presenečena. Torej, ne vem, kaj bi si o tem mislila. Jasno je, da se zavedamo, da gre za nevarno infekcijsko bolezen. Ampak to ni prva takšna nalezljiva bolezen eh, in tudi ne prva nevarna gripa, s kateri eh, smo se ukvarjali v zadnjih letih. Zato moram reči, da v marsikateri državi članici, jaz zdaj ne vem, kako naj to formuliram, ampak na eni strani eh, imamo dost panike, Na drugi strani pa, kot da so ljudje v šoku. Jaz eh, bi hotela vedeti, ali ste razpravljali v vaši agenciji in tudi z državami članicami, ali naj v takšni situaciji, kjer eh, se bojimo, da bo prišlo do pandemije, ne bi mogli sprejeti nekaj navadnih ukrepov, higijenskih ukrepov. Eh, zakaj more biti tako, da 20 ljudi, ki pritisnejo na gumb v eh, liftu oziroma eh, primejo za eh, kljuko, razširjajo ta virus. Zakaj ne bi bila v državah članicah obveznost? E, to je namreč pristojnost držav članic, da na e, železniških postajah, na letališčih, v parlamentih. E, namestijo na vrata dezinfekcijska sredstva. E, tu obstaja torej cela vrsta enostavnih metod, ki bi lahko v začetku neki e, e, dosegli s tem, da bi preprečili pandemijo. Torej, slišali smo že nekaj zadev, ki obstajajo. Vprašanje je, zakaj ni čist jasno povedano, kakšni so simptomi ko lahko za nekoga rečemo, da obstaja sum eh, za bolezen. Eh, vročina 38 stopinj, kako dolgo? Eh, to, da imajo otroci 38 stopinj, to ni noben problem, teh je vedno več in to ne more biti razlog za sum na bolezen. Torej, eh, potrebalo bi bilo povedati, kako se lahko ljudje zaščitijo, naprimer eh, maske eh, za dihanje in tako dalje. Torej, jaz moram reči, da nisem razumela, zakaj te, to ni bilo sprijeto, takšni preventivni ukrepi. In zdi se mi, da se torej to ni zelo dosti naredilo na tem področju. Jaz bi vas nekaj vprašala, kar zadeva cepivo. Ne glede na to novo gripo, bomo Eh, imeli mm, normalno eh, jesensko in zimsko gripo. Do tega bo zagotovo prišlo. Tu sta torej dve različni bolezni, ki sta obe zelo infektivni in eh, lahko povzročajo velike probleme pri različnih skupinah. E, kaj vi priporočate? V državah članicah obstajajo različna priporočila. Nekateri pravijo, da se naj cepijo proti novi e, gripi, drugi pravijo ne, cepte se samo proti navadni gripi, torej čisto različna priporočila. E, kaj vi nasplošno pravite? Jaz izhajam iz tega, da je cepivo varno, Eh, ampak vemo seveda ne, ker gre za nove, eh, nova cepiva, ki eh, še niso dolgo časa v preizkusu. Torej, na hitro je bilo to narejeno. Torej, a nam lahko poveste, kakšnem odnosu sta te dve cepivi med seboj In uh, uh, kaj priporočate? Torej, vi veste, da nekatere uh, države članice imajo seveda probleme in uh, jasno, da solidarnost držav članic ne funkcionira vedno niti v Evropski uniji, kaj šele z drugimi. In kaj ste nameravate na tem področju narediti? Hvala. Merci, beaucoup, uh... Hvala lepa, da ste tudi vi danes z nami. Imam eh, dvojno vprašanje za vas. Prvo zadeva metodo dela te vaše agencije. Kako izbirate strokovnjake, kakšen status imajo ti strokovnjaki, kakšen način dela imate z njimi in ali je tudi civilna družba na takšen ali drugačen način vključena v delo. To je moje prvo vprašanje. To je pomembno iz vedika komitologije in pa tudi iz vedika načina, kako se odločite potem sprejemajo na politični ravni. Drugo vprašanje pa se bolj konkretno veže na gripo in na vprašanje cepiv. Dobro razumemo, da smo tukaj zdaj v primežu med cepljenjem v ustreznem roku, po eni strani, po drugi strani pa je treba poznati posredne in neposredne učinke, ki jih ima lahko to cepivo. In zanima me, kako vidite ta razkorak, ki je kar pomemben. Hvala lepa. Mišel Rivazi. Hvala, predsednik. Veselim me, da je gospod Jakab tukaj, kajti tudi sama imam vrsto vprašanj z tega področja. To pandemijo so nam predstavili številke 46 tisoč obolelih, 104 mrtvi, to je sicer 104 smrti preveč, ampak vendarle, to vseeno ni neka ne vem kako visoka smrtnost brez cepljenja. Druga zadeva, kadar se cepimo, se vedno moramo vprašati, kakšno je razmerje med koristjo in nevarnostmi, kakšna je korist tega cepljenja, če imamo virus, pandemija oziroma pandemski vidik, ki je dokaj omejen, ta virus ni ne vem kako razširjen, vendar zelo uh, nalezljiv. Kar zadeva tveganja, moram reči, da me to zelo spominja na cepljenje proti hepatitisu B. Vprašanje, ki se ga vsak pacijent zastavlja, mm, je, ali obstaja neka jasna, svobodno dostopna informacija. Po naši francoski zakonodaji to zahteva tako imenovan Kušnerjev zakon. Zaenkrat nimamo uh, vseh teh informacij in uh, kar nekaj študij je pokazalo negativne učinke aluminija na cepljene bolnike, kar zadeva živo srebro, tudi tukaj že vrsto let vemo, da so tukaj toksični učinki, kar zadeva uh, cepiva na podlagi formaldehida. Vemo, da je kar nekaj eh, ljudi tukaj alergičnih na formaldehid. Enako velja za proteine. In zanima me, ali imate tukaj dovolj manevrskega prostora, da rečete, da bodo stranski učinki minimalni v primerjavi s koristmi, ki jih ljudje to cepivo. Kot drugo, imamo kar nekaj zelo različnih kultur tega virusa v posameznih laboratorijih, Novartis, eh, Baxter in tako naprej in tako dalje. Eh, imamo eh, kulture na podlagi živalskih celic in pa na podlagi človeških celic. In tukaj me zanima naslednje. V Franciji smo naročili 80 milijonov cepiv za milijardo evrov. Šlo bo torej za masivno cepljenje in prvič bo prišlo do tako masivnega cepljenja v Franciji in celo v Evropi. In vprašanje, ki se zdaj zastavlja, je, ali imamo dovolj znanja tukaj za tisto najbolj kritično populacijo, kajti podatki ministrstva pravijo, vsi strokovni delavci obvezno cepljenje. Ali menite, da bo noseča zdravnica ali medicinska sestra lahko sprejela to cepivo brez težav, ali to ne bo imelo morda morebitnih negativnih posledic za zarodek. Torej, ali imamo dovolj znanja, da cepivo ne bo imelo posledic na zarodek. Kaj vemo o drugih morebitnih učinkih? Prav tako vse čas govorimo, da je treba hitro postopati, zelo, zelo hitro, ampak čakajte malo. Kje je sploh korist tega? Ogromno ljudi je imelo to gripo in ni umrlo. Ogromno ljudi v Franciji ali druge je imelo to novo gripo in za njo ni umrlo. Potem je tukaj vprašanje odgovornosti. In tukaj smo takoj na ravni Evrope, kajti Evropska agencija za zdravila bo tista, ki bo dala dovoljenje za trženje. Zaenkrat je bila to specifika, ampak tukaj bom še poprašala po zakonodajnem vidiku, ampak do sedaj je bila vsaka država posebej, ki je dajala dovoljenje za trženje. In vemo, da so farmacijski laboratoriji želeli od ZDA neko imuniteto. Ne želijo več, torej, več odgovornosti za stranske učinke, temveč bo vlada tista, ki bo nosila to odgovornost. In zdaj se zdaj sprašujem, če bomo to cepivo dali eh, na trg. Pri nas imamo 80 milijonov ljudi, ki jih bo potrebno eh, cepiti. Kdo bo tisti, ki bo odgovoren na ravni stranskih učinkov? Sama sem biologinja po stroki in v letu 76 smo imeli vojaka v ZDA, ki je umrl za eh, to novo gripo, potem so začeli z eh, cepljenjem, takrat bil predsednik eh, Ford in čez tri mesece so nehali s cepljenjem zaradi stranskih učinkov. In bojim se, ali se tukaj ne lotevamo nekega masivnega cepljenja, masovnega cepljenja, ki bo privedlo do nepredvidenih negativnih stranskih učinkov. Dobro, to vprašanje je bilo zelo intenzivno postavljeno, upam, da boste lahko na njo odgovorili. Naslednja Marjana Kolondakič. Najprej bi se želela zahvaliti gospe Jakab za zelo zanimivo eh, predstavitev. Spregovorila bom o cepljenju sezonske gripe. Ne glede na pripombe Svetovne zdravstvene organizacije, eh, da bi dosegli vsaj 25 odstotkov cepljenja eh, prebivalstva do leta 2010, večina evropskih držav je spodaj je pod tem pragom. In eh, ko pa govorimo o eh, priporočilu sveta za sezonsko gripo, govori o pokritju prebivalstva s tem cepivom in o letnih načrtih, vendar ne govori o boljšej širitvi informacij in delitvi te informacije med različnimi zainteresiranimi stranmi. Zanima me, ali bo ECDC Eh, odigral bolj aktivno vlogo eh, na področju HNN cepiva in cepljenja eh, pri povišanju zaveščanja o tveganjih v zvezi s sezonsko gripo in eh, ali bi lahko uporabili dokaze iz različnih eh, regij in držav za to, da bi eh, to bilo v dobro vseh zainteresiranih strani. Tudi sam bi imel nekaj vprašanj. Vi ste rekli, vse države članice imajo nacionalne mm, načrte za preventivo ali so vsi ti načrti na enaki kakovosti, se pravi na isti ravni, ali pa ste vi dobili samo informacijo, mi imamo tudi nekaj, ne ve se pa čistočno, kaj ima posamezna država. Torej, obstaja tu neka standardizacija. Potem pa me zanima, koliko podjet, torej firm proizvaja takšno cepivo. E, Uh, jaz poznam sam dve, ampak uh, verjetno jih je dosti več, kot je objaviti, kako velika je ponudba na trgu. In ena tretjina prebivalstva bi se lahko nalezla. E, e, to bi bilo 150 milijonov ljudi, e, če jih je treba dvakrat cepiti, 300 milijonov do cepiva. Zdaj je vprašanje, ali obstaja toliko cepiva in kako hitro se lahko takšna količina proizvede. A je to že v prvem valu tu ali je to šele drugi, tretji val, torej kakšni so izračuni in kakšna je prognoza. Mogoče bi bilo dobro, če bi zdaj na dosedaj postavljeno vprašanje odgovorili very much, chairman and members of the... Najlepša hvala, predsedujoči in član tega odbora, za vašo podporo ter za zelo zanimiva vprašanja, ki ste mi jih zastavili. Na kratko bom odgovorila. Na začetku bi želela omeniti, da eh, sta gospod John Bowes in predhodni odbor zelo veliko storili pri podpori ECDC-ja in eh, najlepša hvala, ker ste omenili njegovo eh, zelo pomembno podporo in delo v zvezi z ECDC. In ko govorimo o kontaktni točki za ECDC, sem imela v mislih nekaj koga, ki je izredno eh, pomemben in vpliven in s katerim bi lahko delili vso informacijo in eh, prav s takim človekom smo zelo dobro sodelovali eh, v predhodnem odboru. In gre za vprašanje pandemije, kot ste veliko med vami povdarili. Vendar ni toliko znakov panike kot leta 2005. Takrat, ko se je začelo to približevati Evropi, e, takrat je bila dejanska panika v Evropi, kajti vsi so to e, mešali in menili so, da sedaj pandemski virus prihaja v Evropi. Vendar to je bil tisti pravi trenutek, ko smo začeli izmenjavo informacij ne samo s tistimi, ki sprejmajo odločitve, temveč tudi z javnostjo. In potem se je pandemija tudi dejansko pojavila, vendar menim, da panika ni tako velika. Gre tudi zato, ker eh, veliko bolj sodelujemo in se pogovarjamo z javnostjo. Sedaj imamo tudi na razpolago veliko znanj, tudi glede osebne higiene, kako lahko se ljudje sami zaščitijo, če zbolijo, naj ostanejo doma ali pa če se to zgodi na delovnem mestu, naj bi delavec odšel domov. Vse to znanje in informacija je že na voljo in eh, zato imamo dobro organizirano mrežo, ki jo vodi komisija. Tudi mi smo del tega. Eh, tudi mi smo komunikatori na področju zdravja na ravni držav članic in zagotavljamo, da tudi države članice aktivno sodelujejo pri tem. Ko pa gre za ulogo ECDC-ja pri tem, je, da naj bi vsa najbolj posodobljena vprašanja bila v ospredju, eh, ki naj bi se jih zavedali tudi države članice. In eh, v glavnem gre za odgovornost tukaj eh, na strani držav članic, naša vloga je pa v podpori, ki jo dajemo držav članic. Ko gre za cepivo, imamo tudi tukaj pomembno vlogo in naj odgovorim na to vprašanje kot drugo po vrsti. Tukaj moramo ločiti med eh, sezonsko gripo in novo pandemijskim sevom H1N1 govorimo o e, cepljenju za sezonsko gripo. E, kakor hitro bo na voljo cepivo in to bo kmalo, kmalu, e, sredi septembra se bo to že zgodilo, potem morate slediti nacionalni strategiji za sezonsko gripo. In ko govorim o najbolj prizadetih skupinah, so te drugačne pri sezonski gripi od eh, pandemijske gripe. Tisti, eh, ki so starejši od 65 let in ti naj bi eh, sprejeli to cepivo. To cepivo za sezonsko gripo je popolnoma varno. Strinjam se s tem, to je tudi cilj Svetovne zdravstvene organizacije, 85 odstotkov, 75 odstotkov, morda imate prav, ko gre za starejšo populacijo in tistih, ki imajo kronične bolezni. Na enih od predhodnih sestankov odbora smo lahko videli, kakšna je situacija med 27 državami. Samo dve sta dosegli cilje eh, Svetovne zdravstvene organizacije in še tri naj bi se približevale eh, tem temu cilju in eh, deset držav je tistih, eh, ki delijo informacije z nami v zvezi s eh, sezonsko gripo. In eh, zato smo zelo zadovoljni, da je komisija podala eh, to sporočilo, eh, kaj ti želimo tudi prispevati. Eh, Pri podpori tega dokumenta imamo tudi to komplementivno dodatno ulogo, tako kot v preteklosti. Moramo razlikovati med sezonsko gripo in H1N1. Cepivo za H1N1 še ni pripravljeno. Gre za cepivo za zdrave. Um, odrasle ljudi sedaj se to še vedno klinično preizkuša. Ti preizkusi naj bi bili opravljeni konec septembra, eh, začetek oktobra najkasneje in prav takrat bo to tisti čas, ko poseben odbor, zdravstveni odbor, eh, ki je bil ustanovljen za te namene, bo zaključil s temi eh, preizkusi in se bo odločil, ali bo lahko dal licenco za to cepivo. Do takrat bo treba ugotoviti vse negativne stranske take učinke, gre za zelo resno početje. In eh, menim, da eh, lahko pričakujemo eh, dalje licence konec septembra, začetek oktobra, takrat, ko bomo dobili prvo cepivo, vendar naj povdarim cepivo, ki je namenjeno za zdrave odrasle. Ko pa govorim o tegrenih skupinah, otro, otro, otrocih, o nosečih ženskah in starejših. E, ti klinični preizkusi se bodo začeli kasneje. To pa pomeni, da za te e, tvegane skupine to cepivo se bo pripravilo nekoliko kasneje, e, potem, ko bo EMEA licencirala to cepivo. Tudi multinacionalne eh, združbe se tega zavidajo. Nekatere nacionalna podjetja že proizvajajo cepiva za lasno prebivalstvo, vendar tukaj gre za odobritve nacionalnih farmacevskih oblasti in eh, s tem se ne ukvarja EMEA. To, toliko, kar zadeva cepivo, v zvezi s tem, ne glede na to, da bo to cepivo licenzirano, da se bo začela masovna proizvodnja. Najbrž lahko, da bo prišlo do negativnih stranskih učinkov, moramo na to biti pripravljeni. In tudi v preteklosti eh, ti negativni stranski učinki so bili vedno pod kontrolo in tudi ECDC lahko to nadzoruje. In eh, glede na to, da bo šlo za mosovno kampanjo, eh, imamo, imamo že pripravljen sistem nadzora eh, v primeru, če se bodo pojavili negativni stranski učinki. Upam, da sem odgovorila na vprašanja v zvezi s cepivom. Sedaj pa. Še nekaj drugih vprašanj. Peter Lizer, vprašali ste me nekaj o izolacijski strategiji v Nemčiji. Tisto, kar ste mi vi povedali, eh, govori o tem, da je Nemčija še vedno na stopni omejevanja, da pravzaprav v Nemčiji še vedno želijo omejiti širitev eh, tega virusa. Vse države v tej fazi omejevanja so še na začetku, vendar bo pri teh državah tudi prišlo do prehoda od faze omejevanja na fazo blažitve eh, vpliva pandemije. Pripravili smo in že smo eh, predvideli to fazo blažitve, eh, kjer imamo drugačne pristope, ne izolacijo. Eh, v Nemčiji še vedno gre za fazo omejevanja in eh, take države želijo omejiti širitev virusa, dokler še ni na voljo cepivo, to je pa zelo logično, kajti. Eh, želite to omejiti, dokler se ne pojavi cepivo. In ko pride eh, že cepivo na voljo, potem začnete z fazo blažitve. Še nekaj drugih vprašanj. Strinjam se z Dagmar Rodberent v zvezi z ukrepi za osebno higieno. Uh, veliko krat sem slišala pritožbe, da v Evropi nimamo antiseptičnih proizvodov. Kadarkoli potujem po Aziji, vidim maske, vendar pomembno je imeti tudi antiseptična sredstva za dezinfekcijo rok. Tudi To bi lahko priporočili državam članicam in komisiji, seveda potrebovali bomo finančne investicije, vendar gre za dobre investicije, eh, kaj ti eh, še najboljša investicija za vas je, da redno umivate, si umivate roke in da se potem ne dotikate obraza. To je najboljši način, kako prepričati vnos virusa v telo. Ko govorimo o maskah, še nismo ugotovili nobenih znanstvenih dokazov. Mi nismo eh, proti maskam, vendar ne propagiramo te, ma, teh mask. Eh, Kaj ti ni nikakršnih trdnih dokazov, da bi lahko upravičili masovno uporabo mask. Eh, vendar, če je država investirala v to, lahko to podpremo, nikakor nismo proti. Že smo govorili o tem, da potrebujemo boljšo in več komunikacij, s tem se popolnoma strinjam in Dagmar me tudi vprašala eh, v zvezi z priporočili, ki bi jih lahko dali ljudem v zvezi s sezonsko gripo, kakor hitro bo na voljo cepivo za sezonsko gripo, prosim, čim prej se cepite, in kasneje, tudi ko bomo na trgu dobili cepivo proti H1N1, bo odvisno od nacionalne strategije. Naše priporočilo je, da bi začeli eh, s cepljenjem eh, rizičnih skupin. Seveda, to cepivo bo na voljo nekoliko kasneje, vendar eh, priporočamo cepljenje rizičnih skupin, vendar gre za kompetence držav članic in ne za kompetence Evropske unije. In zato je to odvisno posamezne države ali bo eh, cepila celotno prebivalstvo ali pa samo rizične skupine, tiste, eh, ki si lahko privoščijo eh, več cepiva, lahko cepijo celotno prebivalstvo. Mi sami ne vemo, kako se bo razvijal ta virus, lahko lahko bo postal bolj virulentni sev, tudi to je možnost v drugi fazi in tudi razlog, zakaj H1N. Ena ne napada, starejše prebivalstvo je v tem, da že imajo določeno imuniteto iz 50-ih let, eh, ko se je širil ta virus in eh, takrat je to prebivalstvo dobilo imuniteto pred tem virusom In eh, najbolj pomembno je razviti to imuniteto eh, za naslednji val tega virusa H1N1. In to je tudi ena od oblik preventive. Um, Še delovne metode. Hvala za vprašanje v zvezi z delovnimi metodami, kako bomo izbirali strokovnjake. Gremo vedno v korak s pristopom preglednosti pri izbiri našega osebja in strokovnjakov. Na naši spletni strani damo objave za razpis. Vse je odvisno tega, zakaj jih izbiramo. Včasih imamo tudi ad hoc znanstveni panel, ki dela v te namene in z nami, vendar za nas je vedno pomembno, da imamo ta pregledni pristop. Kar pa zadeva svetovalce, vedno sledimo eh, navodilom Evropske unije, če gre za delovno skupino, jo vzpostavi naš upravni odbor, povabimo k sodelovanju enega ali dva strokovnjaka in vedno upravni odbor odloča od teh strokovnjakov. Ne gre za notranje vprašanje, v katerem jaz odločam, o tem zaradi preglednosti odloča upravni odbor. In pa še delovni odnosi s strokovnjaki. Odvisno je od načina dela in od eh, vrste dela. Delamo z njimi uh, nekaj tednov, eh, ko gre za eh, vprašanje povezane z HIV-om. Eh, že smo tudi pripravili akcijski načrt za tuberkulozo. Tukaj smo pritegnili k sodelovanju civilno družbo. Že sem govorila o možnih stranskih učinkih cepiva H1N1. V zvezi s tem bi še enkrat želela povdariti, da še vedno potekajo klinični preizkusi in EMEA bo na podlagi tega podala licence in eh, vsekakor pa ECDC zelo pozorno nadzoruje te postopke. In še tisto, kar je predsedujoči omenil, vsaka država članica ima nacionalni načrt, ki imajo in vsebujejo najnižje skupine eh, skupne imenovalce. In še preden začnemo z oceno teh načrtov, smo pripravili vprašalnik skupaj s kolegi v Komisiji in Svetovni zdravstveni organizaciji in ocenili smo eh, ta vprašalnik že v vseh državah članicah na podlagi iste metodologije, zato v teh načrtih nas vodijo skupni elementi. morda ne gre še vedno za enako kakovost, vendar so eh, ustrezni za to eh, fazo pandemije, gre tudi eh, za kontingenčne načrte, delovne kontingenčne načrte in tisto, kar bi morali sedaj storiti. In to je na Vrhu naše agende za jesen je, da bi pregledali te nacionalne načrte v luči razvoja tega virusa. Še vedno smo v zaključni fazi priprav. Menim, da sem odgovorila na vsa vprašanja v tem prvem krogu. Hvala lepa za odgovore. Na prvi krog gremo v drugi krog. E, gospa Grostec se je javila. Si je euh, lahko Hvala lepa. Najprej hvala za vašo prisotnost danes tukaj, kajti res vas je zanimivo poslušati v zvezi s temi tako aktualnimi vprašanji. Zelo nakratko naj se povrnem k temu, kar ste dejali. Evropska komisija mora zdaj pripraviti sporočilo o vprašanju pandemije in tudi o tem, da ne smemo pozabiti tudi na cepljenje proti sezonskih gripih. Tudi sama ste to omenili. Kolikor pa vemo, se države članice bolj konkretno zdaj osredotočajo na vprašanje pandemije in uh, gripo HNN, ne obveščajo pa ljudi o tem, da je še vedno potrebno cepiti se proti sezonski gripi. Eh, vedno seveda pa obstaja nevarnost polemike. Nekateri menijo, da države članice počno preveč, takrat, ko tveganja ni še ravno na pragu potem, ko pa pride do pandemije, ko se lahko stvari razvijajo na hitro, pa pride do panike in takrat vsi zahtevajo cepljenje za se in to takoj. Problem je torej ta, da prekomerno komuniciranje in obveščanje o gripi HNRN in o potrebi po cepljenju lahko pride, privede do tega, da ne bo dovolj zaščite pred sezonsko gripo. Sami ste to omenili, da se je potrebno uh, zdaj septembra cepiti proti sezonski gripi, ampak kako si predstavljate promocijo nekih eh, znanstvenih argumentov za to, da bi izboljšali tudi pokritost z vidika sezonske gripe. Eh, da ne bo zdaj neke polemike, ja, zdaj pa lansirate tukaj neko sezonsko cepljenje in ponovno podpirate laboratorije in tako naprej in tako dalje. Ne, ne gre za to. Gre za to, da bi strojili vse za to, da virus sezonske gripe in morebitni eh, virus HNN1 eh, eh, v povezavi drug z drugim ne povzročata še dodatnih komplikacij. Potrebujemo torej znanstvene argumente, da ne bo prišlo do polemike. Zanima me torej, kaj ste storili v tej smeri. Zdaj zapuščam področje gripe in bi se nakratko rada dotaknila še vprašanja tuberkuloze. Tuberkuloza je bolezen, ki smo jo, vsaj tako smo mislili, že izkorenili v Evropi, zdaj pa se ponovno pojavlja in zanima me, kakšne predloge imate za uspešen ponovn boj proti tej bolezni. Hvala. Hvala lepa, Vittorio Prodi. La sua presenza qui e per il suo lavoro, proprio perché... Hvala, predsednik, hvala lepa tudi gospe Jakob za njeno prisotnost tukaj, hvala za opravljeno delo. Tukaj vsekakor moram reči, da cenimo avtoriteto takšne institucije, še posebej v času, ko se nekako razrašča panika. Sam osebno lahko povem, da sem ponosen na to, da imamo to vrstno institucijo, ki služi Uniji kot celoti in ki se je tudi izkazala za tako učinkovito pri svojem delu. Če se zdaj dotaknem aktualne teme. Nisem strokovnjak tukaj, razen kar zadeva inhalacijsko plat zgodbe. Vendar pa imamo predloge, ki podajo matematične modele, ki na nek način nakazujejo, da bi bilo možno omejiti vakcinacijo. Se pravi, da bi lahko tudi omejili število potrebnih vakcinacij, s tem, da se omejimo zgolj na morebitne prenašalce te bolezni, ne pa da se osredotočamo zgolj na tiste najbolj ranljive. Vprašanje je, ali je možno matematične modele sploh uporabljati na takšen način. Druga zadeva. Običajno pride do prenosa te bolezni z vdihavanjem torej preko zraka, po domače povedano. In eh, mislim, da je to pomembno upoštevati. In tukaj so zelo pomembna vprašanja, tudi tista povezana z eh, prezračevanjem doma, v bolnišnicah, na delovnem mestu in tako naprej. Prav tako je pomembno, morda razmisliti o inhalativni vakcini na mesto injekcijski vakcini, kajti tudi na ta način mislim, da bi morda lahko postopali nekoliko bolj učinkovito, glede na to, da bi torej zdravljenje, torej cepljenje potekalo po isti poti kot je prišla do okužbe in zanima me, ali ECDC v tem trenutku lahko že ponudi kakšne odgovore na omenjena vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi gospej Jakob za njeno prisotnost danes tukaj. Eno vprašanje. Na jugu Evrope se otroci prav zdaj vračajo v šole. Verjetno velja enako tudi za druge dele Evropske unije in zanima me, ali ECDC lahko na kakršenkoli način zaščiti te, ta, to veliko število otrok, ki se vračajo v šole. Gospod Perelo, hvala lepa, gospod Jakab, za podane informacije. V zadnjem času smo bili priče kar nekaj informacijam, ki smo jih dobili strani držav članic o tem, kakšne rizične skupine bi veljalo naslavljati. Otroci, kronično boleli, noseče ženske, to naj bi bile rizične skupine. Zdi pa se, da ko gre za cepljenje otrok in nosečnic, šele po cepljenju lahko ugotovimo, kakšne stranske učinke ima to cepivo. Tako da se je treba vprašati, ali je pametno zdaj cepiti zdrave eh, segmente populacije. Mene zanima, ali ECDC, verjetno je odgovor da, ima kriterije, po katerih določa te rizične skupine. Ali torej lahko zatrdimo, da evropska koordinacija deluje dobro? in da vse države članice uporabljajo enake kriterije za identifikacijo riznih skupin in da tudi vse države uporabljajo enake kriterije za ukrepanje, torej za cepljenje. Hvala lepa. Gospod Kiodakis. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospe. Jakab, dve kratki vprašanje. Kot pravite, zdaj prehajamo od omejevanja te bolezni na področje zdravljenja oziroma zmanjševanja učinka te bolezni. Zdi se, da gre za bolj patogeno bolezen, kot smo pričakovali. Drugo vprašanje, ne povezano s tem. V zadnjih letih nezakonito prisiljevanje beleži velik porast v številnih državah, ne le v moji. Ali ste morda preučili tudi vpliv tega porasta na širjenje nalezljivih bolezni? Hvala lepa. Na nazadnje še gospod Vestlund. Hvala lepa, predsednik. No, ne vem, morda nisem ravno na isti valovni dolžini z ostalimi kolegi, ki eh, so tukaj morda nekoliko panični. Ja, tudi sama sem, bi rekla temu, nekoliko zaskrbljena. Čeprav popolnoma zaupam mnenju gospe Jakab, ampak eh, to, kar nam eh, vi pravite, je popolnoma drugo od tega, kar sporočajo naše vlade prebivalstvo. In zdaj se sprašujem, komu naj verjamem. Če verjamemo temu, kar pravi švedska vlada, bi morali začeti s cepljenjem že oktobra. Vlada pravi, da treba začeti z nosečnicami, z otroci, eh, z kronično obolelimi. Potem nekje sredi novembra pa bi lahko prešli na cepljenja splošne populacije. Vi pa pravite, da za to splošno populacijo eh, ne bo sploh še na voljo cepiva, ker eh, nimamo še dovoljen za dajanje na trg. Tako da me zdaj zanima, koliko naj bo ta splošna populacija zaskrbljena. In še ena zadeva, ki mene skrbi, je naslednja. Pri nas, na primer, so otroci že tri tedne nazaj v šoli. Moj otrok, na primer, je že ponovno v osnovni šoli in v šolah niso storili ničesar za zaščito. In v zadnjih tednih smo tudi na švedskem priča hitrejši širitvi te bolezni. Tako da ja, imate prav, ampak eh, kako nasploh razumemo vse, vsa ta sporočila, ki nam jih sporočajo z različnih strani. Hvala tudi kolegom, ki so izpostavili vprašanje tuberkuloze in pa vseh vprašanj povezanih z ulogo vlade tukaj. Vprašanje, ki se tukaj zastavlja, je vprašanje odpornosti na antibiotike. Danes smo že govorili o odpornosti živali na antibiotike in zanima me, ali morda vendarle ne obstaja povezava med eh, odpornostjo živali na antibiotike in eh, odpornostjo eh, ljudi. Zdaj me torej, ali imate že kakršne koli statistične podatke tudi z tega vidika. Če lahko še sam nekaj vprašam, eh, ker eh, državljani in mediji nas sprašujejo. Vi ste rekli, da je Evropska unija najboljše pripravljena. Zdaj, kakšna je bila koordinacija med 27 članicami? Slišali smo, da obstajajo minimalni standardi. Eh, slišali smo, da. Eh, obstajajo ti eh, minimalni standardi, ampak zdaj vprašanje je eh, tudi na področju preventive, naprimer v šolah ali obstajajo tu različni kriteriji. Zdaj, bilo bi dobro, če bi otroke prvi dan naučili, da si vedno umivajo roke. E, torej, obstaja tu eno priporočilo za celotno Evropsko unijo. Potem še eno vprašanje, kar zadeva solidarnost. Vi ste rekli solidarnost. Kaj to konkretno pomeni? Jaz sem slišal, da naj bi eh, intenzivne oddelke podvojili. Eh, torej, eh, tisti, ki jih imajo 20, naj bi imeli 40. A je to sploh realno? Se, kako bo to potekalo? Kaj, kako, kako si to predstavljate? Eh, vprašanje, ki so mi ga tudi že podstavili. In kaj, če ena država reče, jaz ne morem tega, a obstajajo tu eh, neki mehanizmi, da se to reši, ali pa imajo sosedje pač smolo, da so eh, ob takšni državi. Eh, torej, to so bile zadnja vprašanja in zdaj imate besedo zopet vi. Chairman, if I may, I will start with this uh, last issue of the coordination in the EU. Če smem, bi začela s koordinacijo znotraj EU. In moj odgovor je, da obstaja zelo dobra koordinacija eh, med eh, članicami komisijo in ECDC-em. To omogočajo tudi že obstoječa orodja kot sistem zgodnega obveščanja in pa eh, odbor za varnost v zdravju. Tudi na ravni EU-u poteka koordinacija zelo dobro na ravni predsedstv, tudi na ravni komisije, prej komisarke Prijano, zdaj komisarka Vasilju. Prav tako pa prihaja pogosto do formalnih in neformalnih zasedanj sveta na to temo. Švedsko predsedstvo, na primer, je v tej polovici začelo z delavnico o pandemiji, temu mi je potem sledilo neformalne zasedanje sveta in o tem bo še govora v oktobra. E, Pripričan sem, da bo na koncu prišlo do sprejetja sporočila komisije v zvezi z pandemijo in tudi v zvezi s tem, kako reševati določeno še odprte vprašanje, vključno z vprašanjem solidarnosti, ki je bilo tudi izpostavljeno na zadnjem neformalnem zasedanju sveta pod e, švedskim predsedstvom. Tako da tukaj pričakujem pozitiven razvoj. E, zdaj imamo že sporazume, kar zadeva nakupe ki so jih eh, podpisale določene države. Določene države še ne in za njih zato vakcina ne bo na voljo takoj potem, ko se bo pojavila na trgu. Tako da gre za zelo zanimivo vprašanje in zelo zanimivo področje, eh, ki ga Evropska unija lahko uspešno rešuje. O tem torej, kot rečeno, je bilo govora na zadnjem neformalnem svetu in še bo govora o tem. Skozi sistem zgodnega obvoščanja, ki ga vodi komisija, lahko povem, da smo v zgodni fazi te pandemije pandemije imeli vsak dan telekonference z vsemi članicami, s komisijo in ECDC-jem. Razpravljali smo o vseh tehničnih, znanstvenih vprašanjih in prednje ECDC je zdal neko novo smernico, smo zadevo vedno obravnavali na odboru EVRS in dali priložnost članicam in komisiji, da eh, podajo pripombe da reagirajo na to. To je zelo pomembno, zato ker želimo doseči kaj. Želimo doseči to, da bodo države članice čutile eh, neko eh, lastništvo nad eh, temi smernicami in da bodo tudi lažje te smernice potem izvajale. Tako da menim, da koordinacija poteka zelo dobro med državami članicami, komisijo in ECDC in to je vitalnega pomena, kajti v Evropski uniji pogosto prihaja do razkoraka med ocenami tvegan in izvajanjem ukrepov. Mi podajamo Eh, znanstvene nasvete tudi tistim, ki upravljajo in obladujejo tveganja, eh, obradovanje tveganja v rokah eh, komisije, ukrepe z vidika javnega zdravja izvajo države članice, koordinari komisija, ECDC pa ima tehnično-strokovni input v celoten proces. Če torej to tripartitno sodelovanje ne deluje dobro, potem vse skupaj propade oziroma se sesuje. Z veseljem pa vam poročam, da je sodelovanje zelo dobro med tremi stranmi. Zadnja tri, štiri leta to uh, zdaj že gradimo in imeli smo tudi veliko korist od tega sistema tekom uh, te pandemije. Gospe Grostet, lahko odgovorim naslednje. Seveda za potrebo po uh, cepljenju proti sezonske gripi stojijo znanstvena dognanja in uh, vedno na ministrskih srečanjih kažem podatke o sezonski eh, gripi, ki se nahaja posamezna država na lestvici in ministrom vedno izpostavljamo, da tudi od same sezonske gripe vsako leto umre vsaj 40 tisoč ljudi zgolj v Evropski uniji. To je ogromno. Samo od sezonske gripe. In zato je absolutnega pomena, da to informacijo damo na voljo javnosti in da zagotovimo, da je cepljenje na voljo. Vsakič, ko imam priložnost, bodi se na neformalnem zasedanju sveta ali na bilateralni ravni z ministri, vedno izpostavljam vprašanje cepljenja in uh, zagotovim to, da ministri vedo, kakšno pot morajo še prehoditi. Torej, znanstveni dokazi so, ampak zagovorništvo je tisto, ki je ključnega pomena in uh, tukaj nam uh, tudi Evropski parlament lahko veliko pomaga in tega se veselim. Kar zadeva tuberkulozo. Uh, Ja, nasplošno v Evropski uniji incidenca tuberkuloze pada in eh, je padala v zadnjem času. Eh, v novih državah članicah, ki so pristopile v letu 2004, v nekaterih so stopnje izpostavljenosti tuberkulozi eh, zelo visoke, še posebej v baljskih državah, čeprav so se stvari stabilizirale, eh, se ne širi eh, več, vendarle pa so razmere resne in zato je komisija pozvala k pripravi akcijskega načrta za Evropsko unijo za področje tuberkuloze. To smo pripravili, eh, sprejeti so bili tudi zaključki sveta in zdaj smo v fazi implementacije in podpiramo države članice pri pripravi nacionalnih akcijskih eh, načrtov za boj proti tuberkulozi obeh vrst. Odgovor kolegice iz Švedske. Naj povem, da je ena naših prioritet ravno uporaba antibiotikov, sicer večinoma pri zdravju ljudi, ne toliko pri zdravju živali. Zdravje živali je bolj uh, v odgovornosti EFSA, čeprav tudi z EFSO sodelujemo na tem področju. Kar zadeva uh, premišljeno rabo antibiotikov, tukaj imamo celo vrsto smernic, kar zadeva človeško uporabo. Zdaj preverjamo po državah, v kolikšni meri se ti sklepi sveta tudi implementirajo. Včasih gremo celo po posameznih lekarnih, da vidimo, eh, kako se zadeva izvaja, ali je možno eh, dobiti antibiotike eh, brez težave in brez recepta ali ne. Vidimo veliko razliko med nordijskimi državami in južnimi državami. V nordijskih državah je zelo omejena dostopnost antibiotikov, zato ker je težko priti do recepta, treba iti k zdravniku in tudi, če opravite celo vrsto preiskav, je težko priti do antibiotikov, razen če je to absolutno nujno. V Južnji Evropi so stvari nekoliko drugačne. Tako da vidimo to razliko, eh, ki se izkazuje tudi v odpornosti mikrobov na antibiotike. Eh, trikrat večja odpornost je v Južnji Evropi kot v Severni Evropi in zato je pomembno eh, torej to previdno, preudarno uporabo antibiotikov pospeševati. Prav tako eh, pa smo pripravili lani prvič Evropski dan o zaveščenosti o rabi antibiotikov in tukaj skušamo ljudi ozaveščati tudi o prodarni rabi antibiotikov in upamo, da bomo tukaj tudi zagotovili nek napredek. Petru Lizejo sem pozabila odgovoriti prej, glede leva podnebne spremembe. Naš namen je ta, da bi s pomočjo različnih baz podatkov v različnih eh, komisijah, agencijah, kar zadeva prenosljive bolezni, kar zadeva eh, okolje. Polno baz podatkov imamo na ravni Evropske unije, tudi eh, okoljske agencije v Kobrhavno jih ima, ki niso medsebojno povezane. In če bi te baze podatkov medseboj povezali, če bi na vzkrižno analizirali podatke, bi lahko vzkrižno pridobili mnogo več znanj, ki bi koristila tudi preučevanju vplivov podnebnih sprememb na prenosljive bolezni. E, tukaj torej zdaj sodelujemo z drugimi agencijami, z Evropsko komisijo. Stvar je še v povojih, ampak vendarle je to usmeritev, ki jo namravamo obrati. Če se odzovem na vprašanje gospoda Prodija, kar zadeva inhaliranje. Vsekakor je to eden od načinov, kako se virus prenaša, drug način je preko rok, eh, preprečuje se z ustrezno osebno higieno. ECDC seveda lahko pripravi priporočila, zaenkrat nismo preučili teh vprašanj na vem kako na široko, ampak razumem to, kar pravite, kajti ko potujemo z letalom, naprimer, eh, lahko ventilacijski prežrčevalni sistem lahko zelo enostavno eh, širi bolezni tudi v domu, v, v stanovanjih in tukaj mislim, da bi morda bilo koristno sprejeti določena priporočila, tako da uh, bom o tem vsekakor razmislila in bomo o tem razpravljali. Kar zadeva zapiranje šole. O tem se kar veliko govori. Mi ne zagovarjamo mm, sicer nekako proaktivno zapiranje šol. Pasivno zapiranje šol pa je lahko eh, zanimiv ukrep. Eh, če zboli polovica učiteljev, policije, polovica otrok in je zato potrebno zapreti šolo, je to seveda drugo vprašanje. Potem so tukaj še vprašanja javnega zdravja, kot eh, naprimer proaktivno zapiranje šol. Eh, tukaj je treba seveda tehtati med eh, prednostmi in slabostmi če šolo zapremo, če otroke pošljemo domov, jih je treba tudi potem pustiti doma. Nič nismo naredili, če otroci še naprej potem eh, se družijo. Eh, številni starši morajo potem ostati domov. Doma, eh, ved, mnogo jih dela v zdravstvenem sektorju, če potem ostane doma, se zmanjša kapacitete tam, tako da je treba vse skupaj uh, zelo, zelo mm, budno pretehtati. Seveda, ko je epidemija na vrhuncu, eh, je to eden od možnih ukrepov, vendar pa je potrebno tukaj eh, izračunati, kot rečeno, koristi in stroški. ECDC je se nedavno odločil, da naj se ne bi odločali za zapiranje eh, šol. V ZDA so se odločili, da to ni najboljši ukrep, zdaj v Evropski uniji o tem še govorimo in razpravljamo, ampak ne bomo aktivno zagovarjali eh, kar zapiranja šole, razen če bodo znanstvena dognanja eh, nedvoumno to eh, podprla. Otroci se seveda gibajo v družbi in kjerkoli lahko eh, pride do okužbe. Eh, Eh, toliko torej o tem zaenkrat. Kot pa rečeno, se eh, delo na tem še nadaljuje. Odgovorila sem že na vprašanje o koordinaciji in o tem, ali poteka dobro v EU. Rekla bi, da v Evropski uniji to poteka zelo dobro in vsi smo lahko zadovoljni z tega vidika. Eh, strategija omejevanja širjenja bolezni v EU, tako imenovani containment izkušnje, tukaj so bile zelo pozitivne države članice so o tem dolgo razmišljali, razvile so ustrezne strategije, eh, kako dolgo naj traja ta faza, to je bilo usklajeno med vsemi državami članicami in države so eh, zelo resno obrnavale vprašanje, kdaj prehajamo iz eh, faze omejevanja v fazo dejanskega zdravljenja oziroma reševanja epidemije. Zelo resno je torej potekalo delo kar zadeva omejevanje. Zdaj seveda delamo naprej na morebitnih naslednjih fazah te pandemije in o tem bo govora v prihodnosti. Torej, kako so te strategije omejevanja funkcionirale. Kar zadeva eh, nezakonito priseljevanje. Naj omenjem, da je o tem bilo govora tekom portugalskega predsedstva. Predsedstvo je pozvalo hm, v enem od svojih sklepov naj ECDC obravnava to vprašanje, pripravljamo torej dokument o vplivu priseljevanja na uh, prenosljive bolezni, še posebej tiste, ki so preprečljive. Prav tako se ukvarjamo z vprašanjem tuberkuloze, gre torej za dokument, ki ga pripravljamo tudi za področje drugih bolezni. Dve poglavji sta že pripravljeni in sta objavljeni na naši spletni strani, če se ne motim. Tako da vsekakor obravnavamo to vprašanje. Če odgovorim še kolegici iz Švedske, kot rečeno, klinični preizkusi še potekajo za HN1, za cepivo torej. V veliki meri je pač odvisno zdaj vse skupaj tega, kdaj bodo eh, ta klinična testiranja zaključena. Nekako je nakazano, da bi se naj to zgodilo konec oktobra, zgodaj novembra. Eh, potem bo prišlo do zelo eh, hitre izdaje dovoljenja strani EMEA. In če bo do klinični preskusi potekali dobro in bodo hitro zaključeni, če bo tudi eh, hitri postopek registracije eh, potekal uspešno in če bodo tudi dokazi iz kliničnih eh, preskusov dovolj trdni za izdajo licence, potem bo konec oktobra že na voljo prvih nekaj serij te vakcine. In zato je to, kar pravi švedska vlada, prebivalstvu tisto, kar je tudi dokaj skladno s povedanjem. Eh, seveda ne bo možno vseh krati cepiti, kaj ti proizvodnja bo pač trajala, dokler ne bodo vsi zajeti. To bo pač proces, ki bo potekal v posameznih valjih, v posameznih korakih, ampak če bo šlo vse po ustreznem, ustrezni časovnici, potem bo konec oktobra že na voljo prva serija cepiv. Ne, ne, ne za, ne za rizične skupine. Kolikor vem, za rizične skupine se bodo klinični preizkusi začeli kasneje, torej za nosečnice in otroke. Gospa Jakob, prisrčna hvala za vse informacije. Mislim, da je bilo zelo zanimivo in tudi zelo pomembno. V naslednjih tednih in mesecih bodo zagotovo postavljali ta vprašanja tudi nam. Zdaj vemo, kaj obstaja, mi bomo tudi v prihodne sodelovali. Mi se bomo potrudili, da eh, se odločimo čim prej tudi, kdo bo naš predstavnik eh, In eh, s tem eh, zaključujem sestanek. Hvala tolmačem za prevajanje. Jutri nadaljujemo ob 10.30, ob 9. uri je sestanek koordinatorjev.